ki smo jo pogrešali v tem procesu in kjer bi torej lahko dosegli napredek v naslednjih korakih? Uh, ki, to